plenarno zasedanje bi rada obvestila tudi, da bo predsednik v torek skupaj s predsednikom sveta podpisal eh, štiri zakonodajne akte v skladu s pravilom 78 poslovnika. Naslovi teh aktov bodo objavljeni v zapisniku. Sedaj pa dnevni red.